na glasovali pa bomo jutri ob 12. In s tem prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, skupna razprava o Evropskem preiskovalnem nalogu in Evropskem nalogu za prijetje. To so sta poročili Melo in poročilo gospe Latford. Obema dajem besedo in začenjo, začel bo gospod Milo. Hvala, gospod predsedujoči, gospa eh, komisarka, gospe in gospodje. Sprejitje te direktive bo slaba novica za tiste, ki uh, Eh, izvajajo kazniva dejanja v Evropi in bo dobra novica za tiste, ki preganjajo ta kazniva dejanja v Evropi. Schengen je bil pomemben za vzpostavitev skupnega pravnega prostora, vendar prost pretok oseb, kapitala, eh, storitev olajšuje izvajanje kaznivih dejanj. Eh, prej to ni bilo tako enostavno in ta direktiva bo omogočila Eh, eh, bolj učinkovit boj proti predvsem čezmejnim, čezmejni kriminaliteti. Pa naj si gre za terorizem, za trgovanje z mamili, za pedofilna omrežja, trgovanje z ljudmi in tako naprej. Vsa, vsa ta kriminaliteta bo preganjana. In eh, naprimer primer Mary Kane, kjer sta dve državi eh, Portugalska in Združeno kraljestvo tesno sodelovali, kajti na ta način se lahko tudi zmanjša in reducira eh, birokracija. Cilj te direktive ni, da bi pravna načela šestega člena pogodbe o Evropski uniji spremenili, vendar ta eh, evropski preiskovalni nalog bo eh, Um, sodna odločba države od roditeljice in ta nalog se bo izvršil v državi izvršiteljici. Seveda je treba sprejeti sklepe za zbiranje dokazov in vse to se bo zgodilo na podlagi vzajemnega eh, priznavanja. Naprimer, eh, zaslišanje prič, eh, zaplemba, DNK, Eh, eh, posredovanje informacij o bančnih računih in transferjih, to bo potem izvedeno v državi izvršiteljici. Razen, če eh, pride do, če so na voljo razlogi za zavrnitev in v tej direktivi bodo ti razlogi za zavrnitev zelo jasno navedeni. Prav tako pomembno pa je v pravni državi tudi to, da obstaja možnost zagovora torej obsojenci ali obdolženci se lahko branijo, lahko izrazijo svojo željo, da se branijo in razen tega se lahko tudi pritožijo in branijo proti takemu postopku. Ta, eh, to zmanjšanje birokracije in po birokratska poenostavitev, medsebojno priznavanje, boljše usklejevanje, med tistimi, ki imajo danes težave eh, preganjati kazniva dejanja, vse to eh, bomo lahko izboljšali tudi s pomočjo Evropskega parlamenta. Za nami so eh, zapleteni in dolgi pogovori v parlamentu in tudi skupaj s svetom in s komisijo. In mislim, da smo z rezultatom lahko zadovoljni. Zato menim, da lahko že sedaj, ker na koncu mogoče ne bom imel več časa za to, se želim zahvaliti vsem, ki so sodelovali eh, z nami kot predsedujoči dansko, slovensko, irsko predsedstvo. Želim se zahvaliti poročevalcem v senci, vsem brez izjeme. Hvala tudi gospodu Bidenholcerju, gospi Latford za skupino Alde, eh, Timothy Kirkupu, gospodu De Jongu in drugim. In hvala tudi vsem, ki so nas podprli, gospod eh, Hans, gospod Kamp in pravna služba. Hvala, sedaj pa dobi besedo Baronica Latford. Hvala, gospod predsedujoči. Sprejetje mojega poročila o reformi Evropskega naloga za prijetje bo dragocen prispevek k Evropskemu območju svobode, varnosti in pravice. E, tudi se želim prisrčno zahvaliti poročevalcem v Senci za podporo in za dobro sodelovanje. Dosegli smo veliko stopno soglasja in to je pomembno za zakonodajo, predvsem kar zadeva Evropski nalog za prijetje. Vsi Eh, vse politične skupine podpirajo to poročilo, ki so sodelovali pri pripravi. Pomaga, da nam je tudi enota, ki je v Evropskem parlamentu pristojna za to in profesor Anbr, ki se mu želim prisrčno zahvaliti. Evropski nalog za prijetje bo pomagal evropskim organom v pregonu kriminalitete in razen tega e, želimo, da bi državljani bili varni v svobodni Evropi. To sem podpirala v preteklosti in tudi danes. S pravosodnimi postopki je možno izročiti obsojence bolj enostavno in hitreje, kot pa je bilo prej kajti če se eh, pravosodje nekomu, eh, torej če pri tem prihaja do zamud, potem je to, kot da bi nekomu zavrnili ta dostop do prava. Ampak na vsak način so potrebne tudi varovalke, da eh, bo ta sistem krepak. Kot, poslanci eh, smo bili spregledani pri pripravi te zakonodaje. Različni standardi eh, so vodili seveda tudi določenih kritik in zato smo bili mnenja, da je potrebno eh, izboljšati evropski nalog za prijetje. Torej, bila je lega, uh, upravičena kritika, pa tudi, samo, pa tudi neupravičena kritika. Torej, ad hoc in ne koordinator neokoordinirana akcija ni dobra za ustrezno delovanje policijskih organov, predvsem čezmejno. Pa tudi obsojenci, obdolženci morajo biti eh, obveščeni o svojih pravicah. Samo ustrezno delovanje eh, tega evropskega naloga za, pri, naloga za prijetje bo eh, možno, če bodo spoštovane tudi pravice, ki so eh, podlaga vsega tega. Torej, eh, če bom ponovno izvoljena, bom eh, novega komisarja za pravosodje eh, spodbujala, da to čim hitreje eh, izvede. Eh, seveda pa je to povezano tudi z evropskim preiskovalnim nalogom. Oba sta med seboj povezana. E, torej, seveda pa je treba pri tem upoštevati tudi sorazmirnost. Torej, um, odreditveni organ mora vedeti, ali je določen preiskovalni ukrep tudi sorazmeren. V mojem poročilu um, predlagamo, da isto velja tudi za nalog za prijetje. Razen tega predlagamo tudi posvetovalni postopek, ki tako, da bi organi obeh držav izminjali informacije, tako da evropski nalog za prijetje ne bo zlorabljen v, torej v teh kazenskih zadevah v nasprotju s svojim namenom. Posamezniki naj ne bi ostali dolgo v priporu eh, in tam čakali na postopek. Eh, torej, evropski preiskovalni nalog bo prav gotovo tudi pomagal na pravilen način izvajati evropski nalog za prijetje. Malo bom povzela, kar sem hotela še povedati, na vsak, no, no, sem povzela, kar sem hotela povedati, ampak na vsak način se veselim tudi odgovora komisarke na to. Gospa podpredsednica Reding. Eh, prosim za vaš odgovor. Poslanci in poslanke, najprej o poročilo Milo. Komisija eh, se seveda zavida pomena sporazuma med eh, parlamentom in svetom glede pobude eh, za uvedbo evropskega preiskovalnega naloga. naloga. Ta direktiva je lahko dobro sredstvo za boj proti čezmejni kriminaliteti in za to, da se pripelje eh, obdolžence in obsojence pred sodišča, če se to pravilno izra, iz, izvaja. Seveda gre pri tem za spoštovanje eh, ustreznega evropskega okvirnega sklepa. 2008 je bil ta sklep sprejet, ampak samo v dveh državah članicah je bil tudi prenesen v nacionalno zakonodajo. Tokrat meni da, komisija, da bo drugače. Države članice eh, bodo morale to direktivo prenesti eh, korektno in pravočasno, tako da ne bo ostala mrtva eh, črka na papirju, tako kot je to bilo z evropskim dokaznim nalogom. Eh, komisija je pred kratkim eh, objavila poročilo, eh, od, eh, od trih ukrepih, kar zadeva pripor. In sicer gre za medsebojno priznavanje sodnih odločb, potem eh, eh, torej, eh, evropski nalog za nadzor. In mislimo, da je vse to pomembno za uh, pravilno delovanje območja svobode, varnosti in pravice pravice. Čeprav bi eh, države članice to morale že zdavno prenesti v nacionalno zakonodajo, več kot polovica tega ni storila. Cilj vzpostavitve območja svobode, varnosti in pravice po tretjem členu pogodbe je možna samo, če bodo države članice pravilno izvajale instrumente, za katere so se dogovorile. Želim se zahvaliti poročevalcu gospodu Milu in poročevalcem v Senci za zelo dobro opravljeno delo. Komisija eh, se zahvaljuje za to delo, gre za uravnoteženje teh instrumentov in predvsem tudi za, ozim, za zauzemanje za. Um, krepitev varovalk eh, na področju temeljnih pravic. To je bilo pomembno in to tudi kaže na pomen Evropskega parlamenta v postopku eh, soodločanja. Kar zadeva poročilo gospe Sare Latford, Pri zadnji razpravi tu v parlamentu in tudi pri številnih drugih priložnostih sem vedno ščitila pravico evropskih državljanov do svobode gibanja v EU. Odprte meje pa ne pomenijo, da eh, se lahko, da lahko kriminalci ujdejo Eh, roki pravice s tem, da grejo kam drugam. Zato imamo ta evropski nalog za prijetje od leta 2004 naprej. To je učinkovito sredstvo za izročitev uh, osumljenih oseb iz ene države v drugo. Tako ob, uh, osumljenci kot tudi obtoženi se ne smejo skrivati v tem evropskem območju svobode, varnosti in pravice. Veliko je primerov, Eh, torej kršiteljev um, um, um, naprimer, na različnih področjih, mamila, eh, pedofilija in tako naprej. In tu je prišlo do teh izročitev, naprimer iz Španije v druge države, kar prej ni bilo možno. Ali tudi osumljeni teroristi, ki uh, sedaj uh, čakajo na sojenje v tistih jurisdikcijah, kjer, ki so jih želele postaviti pred eh, sodišče. Torej, ta nalog za prijetje je eh, učinkovit eh, mehanizem, ampak to ne pomeni, da je perfekten in ga ni možno izboljšati. Komisija je to že večkrat rekla. 2011 v poročilu o izvajanju je komisija povedala, da obstaja manevrski prostor za izboljšave in sicer da bi prepričili, da se uh, ta nalog za prijetje ne bi uporabljal brez spoštovanja temeljnih pravic. Hvala gospe Latford in odboru Libe za opravljeno delo in za strokovno eh, znanje, ki se je steklo v to poročilo. Torej, ta vprašanja bomo seveda obravnavali uh, in to nekako vpliva tudi na uh, uh, permanentno delo za izboljšanje tega sistema v Evropi. Torej, nekaj stvari smo že prevzeli, naprimer spoštovanje temeljnih pravic. Komisija želi um, izboljšati prebice eh, tudi osumljencev in obdolžencev. Torej gre za pravico do pre, prevodov in do tolmačenja, do obveščenosti o pravicah, eh, dostopa do odvetnika. To naj so minimalni standardi povsod v Evropi, ampak nekatere države članice, in to mi je žal, nočejo sodelovati pri zagotavljanju teh minimalnih pravic po vsej Evropi. Kaj ti to so Eh, eh, to je proti sredstva v primerjavi z evropskim nalogom za prijetje. Kaj ti, če je nekdo prijet, bo imel eh, pravico do odvetnika tako v državi odrediteljici naloga kot tudi izvršiteljici. In če se te določbe ne izvajajo, eh, potem eh, nekdo, ki je prijet s tem nalogom za prijetje, ne bo imel tega, te pravice. In zato zelo obžalujem, da nekatere države članice nočejo sodelovati pri izvajanju temeljnih pravic. Evropski parlament je bil gonilna sila in ključni partner pri eh, izvajanju treh glavnih direktiv in sprejemanju direktiv eh, na tem področju. Hvala parlamentu za to. Eh, Eh, potem parlament je začel tudi z delom za pravno pomoč, domnevo nedolžnosti, eh, potem postopkovne pravice odrokom in renljivim skupinam. To vas bo spremljalo pri nadaljem delu in to bo tudi eh, dobro dopolnilo, naprimer, evropskemu nalogu za prijetje. Ampak vključiti se morajo vse države članice, tako da bodo Eh, zapolnjene brzili, kar zadeva pošteno sojenje po Evropi, gospe in gospodje. V poročilu je evropski nalog za prijetje pravilno postavljen v širši kontekst eh, vzajemnega priznavanja sodnih, sodnih odločb. Torej gre za um, um, nadzor um, predvsem tudi um, pripora in tako naprej. In komisija je sprejela poročilo o izvajanju in smo ugotovili, da države članice teh treh sklepov ne izvajajo na korekten način. In zato uh, se nam zdi, da bi bilo prezgodaj, če bi spet odprli cel dosij o evropskem nalogu za prijetje. Kajti, uh, ta nalog za prijetje se še ne izvaja v celoti. Eh, ko bo komisija imela pristojnosti, da je bolj dejavna pri nadziranju izvajanja teh instrumentov in sicer od decembra tega leta dalje, bomo ustrajali na popolni implementaciji na primer evropski, um, evropski nalog za nadzor. In eh, to se nanaša predvsem tudi nadzor nad eh, izvajanjem pripora. Potem um, potrebno je zagotoviti tudi sredstva za usposabljanje osebja, ki deluje na tem področju. S temi prizadevanji bomo nadaljevali. In razen tega se strinjamo s tem, da poročilo opozarja na pomen zanesljivih podatkov. Eh, komisija se je dogovorila z državami članicami za nov vprašalnik glede iskanja, zbiranja zanesljivih podatkov. Kolegice in kolegi, zagotavljam vam, da bomo vaše dragoceno delo vključili v nadaljno obravnavo Evropskega naloga za prijetje. Hvala, gospa eh, pre, podpredsednica. Gospod Kueljo Carlos je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsedujoči, gospa podpredsednica, kolegice in kolege. Govorim, kolegi, govorim v imenu Evropske ljudske stranke, v svojem imenu in v imenu Kinge Gal, ki je morala Štrasburg zapustiti žal eh, prej. Torej, pravne države ne moremo definirati, ne moremo govoriti o pravni državi, če ni pravične in nepristrans, ne, eh, pravičnega nepristranskega pravosodja, ki dela eh, z roki, ki spoštuje roke. Evropski preiskovalni nalog in evropski nalog za prijetje sta pomembna. Učinkovit boj proti čezmejnemu kriminalu eh, zahteva bolj učinkovite mehanizme. Eh, kaj ti meje so sedaj odprte in sedaj moramo poskrbeti za to, da ne bodo odprte za kriminalce. Evropski nalog za prijetje je jasno prividu do tega, da je lažja izročitev teh oseb in to je pomemben stebr za vzajemno priznavanje sodnih odločb. Mnogo je bilo izrečenih tudi kritike pred številnimi izzivi. Smo bili tudi zaradi dejstva, ker evropski pravni prostor ni eh, popoln. Zakonodajne brzili so vodile do izkrivljanj in do moten, eh, kar zadeva pravice obdolženih, eh, zato ker so pravna jamstva se uporabljajo v državah članicah na različen način in različne določbe so se izvajale na različen način, kar ne vpliva na eh, zaupanje. Tu menim naprimer na temeljne pravice, na preiskave oseb, pa tudi na nekoherentno izvajanje določb. Poročilo gospi Sari Latford lahko samo podprem, potrebujemo minimalne vrednote, minimalne določbe, kar zadeva postopke, kar zadeva postopkovna pravila, potrebujemo pravila, ki bodo veljala eh, za vse vse, kar zadeva medsebojno priznavanje odločb. Hvala gospi Latford. Ona se je vidno zauzemala eh, za človekove pravice kot poslanka in upam, da bo zgled v eh, svoji državi, eh, v državi, ki se je izuzela iz Evropske listine o temeljnih pravicah in ki ne želi pripadati temu prostoru. In um, pomemben je seveda tudi evropski preiskovalni nalog. S tem se je ukvarjal gospod Milo. Hvala za odlično delo. V prvi obravnavi smo se dogovorili. Vemo, kako zapletena tema je to bila od vsega začetka. Ta evropski preiskovalni nalog bo uporabljen horizontalno, ko gre za zbiranje dokazov. In na ta način bomo lahko vključili tudi postopkovne pravice, procesne pravice. In vesel sem, da so bili določeni tudi raz, razlogi za zavrnitev. Ta nov instrument za zbiranje dokazov v primeru čezmejnih kaznjivih dejanj in na podlagi vzajemnega spoznavanja, eh, priznavanja, eh, To naj bi zamenjalo sedanji sistem zbiranja dokazov, ki je preveč fragmentiran in preveč kompliciran. To je povedala tudi gospa eh, Redingova. Samo dve državi članici sta v celoti izvedli prejšnje določbe v zvezi z nalogom za prijetje in sedaj upam, da bo bolje in da bo tudi boljši nadzor nad izvajanjem eh, določb, za katere smo se skupaj dogovorili. Hvala. Gospa Birgit Cipljena, vrsti naslednja. Hvala. Z evropskim nalogom za prijetje naj bi storilce kaznivih dejanj in osumljence lažje izročili iz ene države v drugo in jih postavili pred eh, sodišča. To je dobro, ampak pri uporabi tega inštrumenta prihaja do težav. Samo en primer. Desetmesečni pripor je grozil 23-letni eh, materi, ki so jo, ki jo naj bi izročili iz Združenega kraljestva v Napoljsko. In njeno dejanje eh, kot 17-letno so jo dobili z majhno količino amfetaminov. Um, um, Potem se je preselila v Združeno kraljestvo, ker pa ni prijavila uh, osebi, ki je bila pristojna za nadzor na polskem, da se je preselila v Združeno kraljestvo, so izdali nalog za prijetje. E, in um, potem so organi, hvala Bogu, odstopili od tega, ker so obvideli, kako absurdno je to. Ampak tu vidimo, kako masivni problemi izhajajo iz uporabe naloga za prijetje. Zaupanje v pravno državo zahteva oboje. Eh, torej postaviti pred sodišče storilce kaznjivih dejanj in popolno spoštovanje postopkovnih pravic obdolžencev. Zato pozivamo komisijo, da v roku enega leta pripravi legislativni predlog za reformo naloga za prijetje. Samo nekaj točk. V vsakem posameznem primeru naj bi pred izstavitvijo naloga za prijetje ugotovili težo kršitve in tudi eh, Ehm, možnost manj eh, stroge manj, ehm, eh, alternative. Torej, če ehm, ima država pomisleke eh, pri tem nalogu za prijetje in sicer, da je to preoster ukrep, mora imeti možnost, da zavrne to izročitev. Zaradi tega pa posega se ta nalog za prijetje ne sme uporabiti pri um, um, manjših eh, kaznevih dejanjih. In razen tega je treba zagotoviti eh, minimalne standarde, prevode, tolmačenje, eh, obveščanje o pravicah. To je treba zagotoviti tudi pri nalogu za prijetje. Seveda lahko pride do napak in napačnih sodb, zato potrebujemo pravila glede odločanja in tudi pri priporu je potrebno marsikaj izboljšati. Socialni demokrati inštrument naloga za prijetje ne postavljamo pod vprašaj, vendar tako kot doslej se ne more nadaljevati. Zato v celoti podpiramo poročilo eh, Latford, poročilo na lastno pobulo. Komisija mora pripraviti zakonodajni predlog za rešitev teh problemov, pa tudi države članice morajo izpolniti svoje obveznosti na področju kazenskega prava tudi pri spoštovanju temeljnih pravic. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti gospa Sargentini. Hvala, gospod predsedujoči. Zeleni podpiramo ta predlog v zvezi z evropskim preiskovalnim nalogom, eh, tu, ki se ga uporablja drugače kot evropski nalog za prijetje. Iskanje eh, za dokaze v kazenskem, um, um, torej v kazenski zadevi, uh, tu gre seveda za zaupanje, gre pa seveda tudi za uporabo uh, sorazmer, načela sorazmernosti. Zaupanje je dobro, nadzor pa je še boljši. Um, dobremu zgledu lahko sledimo. Zato torej dve stranki eh, lahko tudi zavrneta izvedbo tega, ampak to je treba nekako še izboljšati v tem evropskem Eh, nalogo zaprijetja. V zadnjih letih je to vodilo tudi do trpljanja na strani evropskih državljanov. Ti eh, iskanje dokazov je potekalo zelo površno, eh, torej v določenih državah so izrekli dolge pripore pod hudimi pokoji in vedno spet sem spraševala svet in komisijo v zvezi s tem in vedno sem dobila odgovor, da je to postranska škoda. Ampak povejte to moškemu ali ženski, ki je po uh, krivici v zaporu, ki zgubi delovno mesto, odnose z drugimi in tudi imovino. Komisarka Redingova je rekla, da želi uh, pripraviti te spremembe, da ne bo zavlačevala pri, s tem. Torej, kar zadeva pripor in deset mesecev, potem moramo vedeti, da so nekat, v nekaterih državah pogojih v zapori neznosni. Pravna država mora delovati v vseh državah, ampak temu pač ni tako in medsebojno zaupanje trenutno ni prava podlaga za pravosodno sodelovanje, kajti kot rečeno, zaupanje je dobro, boljši pa je nadzor. Zato pozdravljam poročilo gospe Latford, ki Eh, poudarja eh, eh, zahtevo, da je treba prilagoditi evropski nalog za prijetje in da je treba poskrbiti za izvajanje tega evropskega naloga za prijetje. Moramo sprejeti pravilne ukrepe, gospa Reding. Od vas si pričakujem, da hm, boste v enem letu izpolnili naše želje in zahteve. Hvala. Gospod Dimitri Krkop je na vrsti naslednji. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, evropski nalog za prijetje in evropski preiskovalni nalog ima ta velik pomen pri pregonu kriminalitete. Hvala gospodu Milo in gospi Latford. Mi, eh, nam koristi jo ti mehanizmi, predvsem pri pregonu teroristov, e, storilcev kaznivih dejanj. Prej je bil izročitveni postopek zelo okorn, e, včasih je prišlo tudi do političnih obstrukcij, na to se nočem vrniti. Terorizem in čezmejna kriminaliteta sta naš vsakdanjik in v sodobnem, v modern, modernem svetu potrebujemo učinkovite metode eh, tudi za izročitve, ampak seveda je potrebna tudi sorazmernost in, in je potreben nadzor. Torej, sorazmernost je pomembno. Uh, torej nalog za prijetelja ni imel namena, da bi nekoga vzeli v pripor in bi eh, nekdo zelo dolgo ostal v tem pripor, priporu in tudi eh, ni namenjen preganjanju lahkih kaznivih dejanj. Izjeme, ki eh, torej parlamenti države članice morajo predvsem zagotoviti zaupanje v te instrumente in upam, da se bomo borili za najviše standarde poštene, poštenega sojenja in tudi ustreznega eh, nadzora. Kriminalci ne smejo imeti možnost, da se skrivajo v državih, državah članicah, ampak eh, zelo pomembno je tudi, da javnost še naprej zaupa v ta sistem. Gospod Buljanič je na vrsti naslednji. Hvala, gospod. Pre predsedujoči, želim se najprej zahvaliti poročevalcema za odlično uh, in uravnoteženi poročili, ki izboljšujejo ta nezamenljiv inštrument eh, preganjanja čezmejnih kriminalcev in čezmejnega kriminala. Eh, odkrivajo tudi določene pomankljivosti pri funkcioniranju teh sistemov. In to kaže tudi statistika. Od 2005 do 2009 je bilo izvedenih 50 tisoč nalogov, samo 11 tisoč jih je bilo izvršenih, samo ena petina. Eh, ko mis, torej treba, t, potrebna je izboljšava. Komisija je pravzaprav zadolžena za izvajanje uh, teh določb in zato mora tudi pripraviti ustrezne predloge. Torej, pravni okvir je sicer malo nejasen, države članice lahko ravnajo tako, kot se jim zdi prav. Če se ta okvir uredi bolje, sem prepričan, da bo tudi eh, delež eh, izvršenih nalogov višji. Gospod Betan, hvala lepa. Eh, Eh, veliko slišimo o temeljnih pravicah eh, in v Angliji smo imeli zelo veliko temeljnih pravic in sicer so se uveljavljale kot habeus corpus eh, skozi, skozi stoletja in skratka zelo veliko teh zaščipnih ukrepov, ki jih pa sedaj v ustanovitev teh območij pravzaprav izničuje prihaja tudi do, eh, do flagrantnih primerov eh, zanikanja eh, pravic. In zahtevalo se bo tudi opravljanje preiskav. Koalicijska vlada se lahko odloči tudi drugače in sicer, ko gre za teh 35 različnih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 Eh, nek, eh, zelo veliko jih je pravzaprav retoričnih, zgolj retoričnih ali pa eh, potem pa je 35 tistih, eh, ki se jih sprejema in ki so najbolj tvegani. In eh, nič od tega ni potrebnega, zato ker. Eh, Tu so že ukrepi, ki omogočajo sodnim organom, da sodelujejo prek nacionalnih meja. Ne gre za usklajevanje našega Eh, našega sistema zakonodaje eh, v Evropi. In eh, če David Cameron meni resno, potem ima sedaj zlato priložnost, da stori, kar govori, da bo storil in zato, da se zaščiti svoboščine in pravice Britancev. Vendar pa bojo vorjetni, eh, verjetno Torici spet prodali Evropsko unijo, eh, Britanijo eh, Evropski uniji. Naslednja govornica je gospa Koraca Bild. Hvala. Gospa komisarka, podpiram, eh, eh, eh, podpiram ta institut Evropskega naloga za prijetje. Zakaj gre? Omogoča državam članicam, da da raziskuje eh, in predvidi določene ukrepe, da lahko razišče najrazličnejšo kriminaliteto, eh, vključno z kibernetičnim kriminalom in eh, vsega ostalega potrebno je omogočiti boljša sredstva organom eh, pregona, da lahko opravljajo te raziskave eh, in eh, spremljajo delovanje kriminalcev prek meja. Države članice si morajo medsebojno pomagati pri omogočanju teh preiskav. Potrebno je tudi zagotoviti polno spoštovanje nacionalne zakonodaje, kajti ta še naprej velja in obstoječa zakonodaja o, polici, o policiji in pravosodju je poenostavljena. In eh, to bi tudi pomenilo, da eh, lahko policija lažje na ta način opravlja svoje delo. Potem hitrejše zbiranje eh, ključnih dokazov s, s od držav članic. Potrebno je tudi uvesti jasne zaščitne ukrepe za zaščito pravic osumljevcem in predvideti tudi pravna sredstva. Policijsko sodelovanje med članicami eh, je ključnega pomena za učinkoviti boj proti kriminalu. In eh, Vse to je dober primer tega, kaj lahko naredimo skupaj na evropski ravni, kar bo potem resnično uprit evropskim državljanom. In eh, s tem evropskim nalogom za prijetje bomo eh, naredili življenje za državljane varnejše, je pomemben korak v smeri zagotavljanja eh, svoboščin in varnosti v Evropi. Hvala, gospa predsedujoča. Grazie. Hvala lepa. In sedaj dajem besedo kolegu Vajdelholcerju. Hvala lepa. Jutri bomo z evropskim preiskovalnim nalogom naredili pomemben korak eh, na področju pravosodnega in policijskega sodelovanja. To je tudi pomemben korak v smeri um, uresničevanja štokholemskih ciljev. Pobuda tokrat ne prihaja od Evropske komisije, ampak od sedmih držav članic, med njimi je tudi Avstrija. To kaže na to, da nacionalni in evropski interesi niso v nasprotju. To je povezano tudi s tem, da eh, smo na ta način lahko dosegli dodano vrednost. Sedaj je čezmejni pregon kaznjivih dejanj olajšan in izboljšan, kajti do sedaj so obstajale uvire pri medsebojnem priznavanju. Sedaj imamo avtomatizem pri preiskavah, čezmejne preiskave so hitrejše in učinkovitejše. In kdo bi bil proti temu? Vrednost takšnega, vrednosti takšnega instrumenta ne smemo podcenjevati kajti pogosto je tako, da policijsko sodelovanje so v preteklosti ovirale. Ovire. In to seveda ne more biti v interesu državljanke državljanov, ki imajo pravico do osebne varnosti. Hkrati pa nam mora biti jasno sledeče. Preiskave in pa kazenski pregon so zelo občutljivo področje. In zato je treba skrbno paziti na to, da bomo ohranjali temeljne pravice obsojenih ali osumljenih. Kajti temeljne pravice, ki izhajajo iz eh, temeljnih mm, eh, pogodb, so odločilnega pomena in zelo sem vesel, da nam je v pogajanjih s svetom uspelo v, v, eh, doseči klauzulo v členu 10. Preiskavo je možno sprožiti samo takrat, kadar se temeljne pravice uh, zadevne osebe ne kršijo skladno za listino te, o temeljnih pravicah. Člen 10 in 11 omogočata, da se lahko uporabljajo samo preiskovalni ukrepi, ki so dovoljeni v skladu z nacionalnim pravom. Preiskovalni nalogi imajo zatorej pomembne meje in so uspeli poskus, kako bi preprečili zlorabo. Evropski parlament se preiskovalnim nalogom pokaže, da um, je eh, zd možno združiti temeljne pravice in pa okrepitev policijskega in pravosodnega sodelovanja. Zahvaljujem se poročevalcu gospodu Melu in pa vsem kolegicam in kolegom, eh, poročevalcem v senci za dobro in intenzivno delo. Hvala gospa predsedujoča evropska unija je v zadnjih letih dosegla precej napredka pri reševanju sporov med državami. Evropski nalog za prijetje je pomembno pravno sredstvo in eh, njegova praktična eh, vrednost je v tem, da bo moč eh, pokriti zelo veliko različnih primerov, kajti potrebno je pogosto iskati dokazno gradivo oziroma dokaze tudi v drugih državah. In eh, zato so bo, eh, lahko organi pregona potem ta pomembni instrument izkoriščajo. E, to je pomembno za sodelovanje med pravosodnimi sistemi v Evropski uniji. Tako, to jih bo še bolj povezalo. Potem tudi je, dejstvo je, da je potrebno nameniti več pozornosti ravni kakovosti eh, sodnih, eh, eh, sodnih schem oziroma režimov, kajti državljani se pogosto pritožujejo nad načinom, kako sodstvo deluje v posameznih državah. Hvala. Hvala kolega Bonanini za eno minuto. <clears throat> Eh, evropski preiskovalni nalog eh, je absolutno pomemben pri oblikovanju skupnega kazenskega prostora. Eh, poiskati moramo najbolj ustrezne um, instrumente, ki jih nudi pravosodni sistem. In pri tem ne smemo pozabiti spoštovanje človekovih uh, pravic. Uh, Eh, pri eh, preiskavah. To je prav gotovo cilj, ki ga moramo zasledovati in v skladu z členama 5 eh, in 6. Pri evropskem preiskovalnem nalogu smo priča različnim spremembam. Eh, postavljajo se novi standardi, ki postavljajo pod vprašanje, ali bodo temeljne eh, pravice dejansko v skladu z eh, temeljno listino človekovih pravicah dejansko izpoštovane. Prav gotovo obstaja nevarnost neuravnovešenega izvrševanja in pri tem mislim na obveznost držav članic, da zagotavljajo ustrezno eh, zaščito v skladu z eh, listino o temelji človekovih pravic. Hvala lepa, kolega Jakolino, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča, eh, gospa komisarka Reding. Prav gotovo pravosodni ukrepi, o katerih danes govorimo, so bistvenega pomena pri gradnji enotnega evropskega kazenskega prostora. Vendar učinkovitost in verodostojnost pravosodja temelijo na uh, izvedljivih in uh, upravičenih instrumentih, ki se morajo hitro izvajati v državah članica. Kar uh, zadeva evropski uh, zaporni nalog, uh, kot je kolegica Latfordova že izpostavila, moramo zagotoviti ustrezno proporcionalnost, po eni strani zaščititi človekove pravice, po drugi strani pa zagotoviti pravno varnost. Ehm, tudi eh, kolegu, eh, poročevalcu Numelu moram se zahvaliti za odlično eh, pripravljeno poročilo, eh, ko gre tudi za evropski nalog za dokazovanje. Prav gotovo je to bistvenega pomena za evropski kazenski prostor, njegovo oblikovanje. Treba je zmanjšati uh, evropski eh, zaporni, uporabo evropskega zapornega naloga eh, na tisto, kjer je absolutno v njegova uporaba potrebna. Kar pa se tiče evropskega preiskovalnega naloga, eh, je, stroške mora drž, eh, nositi država izvršiteljica, tako kot je to tudi predvideno. Eh, in ob, če je potrebno, eh, je treba eh, izvajati videokonference glede na infrastrukturo. Se mi zdi, da je to že izvedljivo in naj zaključim, da so te instrumenti izredno pomembni tudi za evropsko tužilstvo, kjer bom o čemer bo bomo govorili na naslednjem zasedanju marca in eh, na osnovi tega se bo o opravila delo tudi na svetu in komisiji. Najlepša hvala za dve minuti, gospod Moraes. Gospa predsedujoča. Pred Lordsko zbornico eh, so razpravljali o, o tem vprašanju in eh, ko sem sam to raziskoval, sem ugotovil, da gre za nekaj zelo učinkovitega, Res pa je, kot vsakdo v, parlam, v parlamentu ve, je, po, je potrebno ta nalog tudi temeljito reformirati. In eh, baronica Latford je odlično opravila to delo in z veseljem to eh, podprem, eh, kajti vemo, kako je to bilo obravnavano v preteklosti in Potrebno je razpolagati z jasnimi podatki, ki bodo eh, racionalni in eh, povsem jasni. V eh, mojem mestu, to je London in v Združenem kraljestvu, kot komisarka ve, ko je. Eh, bil brutalno eh, napaden eh, otrok in tisti, ki so zagrešili to dejanje in pa tudi bombardiranje julija meseca 2005, tudi ti ljudje so lahko bili privedeni pred sodišče ravno zaradi evropskega naloga za prijetje. In Nezmožnost britanskih sodišč pa je, da Eh, znajo upoštevati eh, evropske, eh, evropske zakonodaje na tem področju. Potrebno je najti tudi ustrezno uravno. Ravnovesje. Vse to pa ne pomeni, da reforma ni potrebna. In ko smo to preiskovali, smo naleteli tudi na nekaj zelo vrednega. Namreč, da gre tu za čezmejno sodstvo, da eh, in, eh, ko, eh, in zlasti, ko lahko pridemo do podrobnosti, pa stvari postanejo še posebej jasne. Uh, Gospod Moraes, nekdo bi želel modri karton, sprožiti postopek modrega kartona za vas. Claude. Ali vas lahko prosim, da umaknete del izjave? Govorili ste o gospodu uh, eh, Hughesa in rekli, uh, da eh, potrebno je potrebno, da pravzaprav preganjajo da da dejstvo, da ni bilo dovolj dokazov, še vedno ni pripomoglo, da jih ne bi izročili. Res je, morda bi bil moral reči, eh, mogoče bi bilo bolje, da sem prebral svoj govor. Eh, rekel sem, da eh, so napadalci pred sodiščem, eh, vendar prav imate, to ni najboljši primer, verjetno imate prav. Vendar želim tu povedati še nekaj drugega. Se upravičujem, gospa predsedujoča, še nikoli nisem doživel modrega kartona. Veliko primerov je, ko je ta nalog za prijetje omogočil hitro privedbo storilcev kaznivega dejanja pred sodišče. In skušamo tudi reformirati ta institut evropskega eh, naloga za prijetje ravno zaradi pomankljivosti. Upam, da to lahko upoštevate. Hvala lepa, kolega Nicholson, za eno minuto. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča prihajam iz uh, severne Irske in smo edini del Združenega kraljestva, ki ima dolgo mejo uh, z članico. Vendar gre za zelo porozno mejo, kriminaliteta na tem območju pa je težavna in nevarna. Eh, zato je potrebno v boj proti tej kriminaliteti resnično uh, Eh, se zauzeti za čim tesnejše sodelovanje. In eh, sodelova, to sodelovanje se je dejansko razvilo, medtem ko ga v preteklosti ni bilo. Evropski nalog za prijetje je med najpomembnejšimi sredstvi, ki nam omogočajo ta eh, boj proti mednarodnemu kriminalu. In Eh, Severna Irska brez tega sodelovanja ne bi razpolagala za dovolj sredstvi, bila bi izjemno ranljiva in eh, to vzajemno sodelovanje, ta vzajemna pomoč eh, sta zelo pomembni. Če tega ne bi bilo, bi bilo to samo uprit kriminalcem oziroma pač storilcem kaznivih dejanj in eh, še naprej se je potrebno zauzemati za več sorazmernosti. Če bo temu tako, potem, se, eh, potem lahko tudi sam podprem eh, te predloge. Hvala lepa, kolega Stier, za dve minuti. Gospa predsedujoča, podpiram krepitev evropske vloge na področju eh, tega sodstva, zato menim, da je ta eh, sklep o eh, nalogu za prijetja prav gotovo dobrodošel, zato ker lahko pomaga pri zatiranju čezmejnega kriminala. Tudi ta evropski preiskovalni nalog je med najučinkovitejšimi sredstvi. Tudi tu je še prostor za izboljšanje, zlasti pa, da se skušamo izogibati eh, doseganju in poskusom doseganja političnega vplivanja. Ta revizija pa ne sme imeti za posledico otežitev izročitve storilcev kaznjivih dejanj. In eh, to eh, mora biti dožnost držav članic. Tu ne sme biti političnih eh, manipulacij. In, eh, tako, se je, tako je prišlo tudi do uporabe eh, tega eh, naloga v primeru eh, dveh ljudi na Hrvaškem. Izkazalo je, da so te strukture pripravljene uporabiti svojo moč za pritiske na pravosodje. Če tudi v tem niso uspeli, Evropska unija pa je takoj reagirale. In oblasti v, Zagreb, v Zagrebu eh, so morale omogočiti, da bodo eh, eh, torej, da bodo sodišča in ne politiki o tem odločali in to je bila zmaga evropskih vrednosti. Tisti, ki so govorili, da je Hrvaška vstopila prezgodaj in da še ne bi smela postati polnopravna članica. Tako da je uveljavitev tega naloga za prijetja bilo zelo pomembna in na Hrvaškem nihče ne sme biti iznad zakona. To je ključnega pomena, kajti brez vladavine prava ne more biti napredka. Hvala. Grazie, eh, non c'è in aula. Hvala lepa. Eh, kolege Flašikove ni v dvorani in sedaj v postopku Catch the Eye dajem besedo pozdravljam to stališče in eh, države članice morajo uveljavljati iste norme pred nekaj leti eh, so eh, so naprimer zavrnili izročitev eh, oseb, ki naj bi bile zagrešile eh, zločinska dejanja. 13. Eh, januarja pa torej osebo, zadevno osebo ni bilo mogoče izročiti. Gre za litovski primer. So tudi nekatere izjeme, in sicer naprimer za kazniva dejanja, ki so se zgodila po letu 2002, vendar pa to ne velja za vojne zločine ali zločine proti človečnosti. Evropska komisija je podala predloge državam članicam, tudi s tem v zvezi bi, bi eh, komisarko Reding zaprosila za pojasnilo. Kaj menite o tej možnosti, da se eh, po let, torej za zločine, ki so zagrešeni po letu 2002, uveljavi eh, to pravilo? Hvala. Hvala, kolegica Tomašič, izvolite. Evropski uhitbeni. Eh, evropski eh, nalog za prejetje je zelo pomembno orodje za sodelovanje med eh, državami članicami, ker tako se ujamejo tisti kriminalci, ki so um, imeli koristi od dolgotranih državne koordina, meddržavne koordinacije. Uh, Gre tudi za ljudi, ki so bili žrtve terora in nasilja v bivše jugoslovanske obveščevalne službe. In zaradi tega eh, želim posebej eh, se zahvaliti Evropske komisije za usposabljanje eh, pravnega osebja. Odločitev izročitve Perkoviča zaradi umora Đurekoviča je zelo pomembna, pomemben primer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 bo pospešil vse postopke za to, da bomo kriminalce hitreje prijeli. Zaradi tega instrumenta eh, se je čas za izročitev kršiteljev drugi državi znižal. In države članice morajo imeti zagotovila, da eh, kriminalci, ki jih eh, iščejo, bodo vendarle prišli v roke pravice. Instrumenti eh, sami po sebi pa niso uh, vedno uh, odlični in perfektni, eh, včasih eh, prihaja do njihove pretirane uporabe ter eh, neupoštevanja načela proporcionalnosti. Zaradi tega pozivam, da se ta instrument bolje izrabi. Honorevole Paška. Kolegica Paška. Ďakujem za slovo. Kolega. Najlepše hvala za besedo, gospod gospa predsedujoča, gospa komisarka. Um, Evropski kazenski prostor je nekaj, uh, kjer se bodo pravosodni organi lahko bolje povezevali v, pri uh, pregonu čezmejnega kriminala. Nalog za prijetje, ki je bil sprejet leta 2002, je osnova za. Um, mnoge postopke, ki temelijo na medsebojnem zaupanju. Obstaja pa jo še vedno nekatere pomankljivosti in zaradi tega mora komisija pripraviti svežen zakonodajnih ukrepov, da se te pomankljivosti odpravijo. Razen tega, eh, razen ugotovitev, ki so podani v samem poročilu komisije, je treba preučiti tudi, kako se izvršuje nalog in kje so pomankljivosti, kjer sistem ne deluje. Grazie, ora la parola alla commissaria Re. Hvala lepa in sedaj dajem besedo komisarki Redingovi. President, let me... Gospa predsedujoča, naj spomnem poslanke in poslance, da obstajajo specifična pravila na eh, področju pravice in notranjih zadev in ta se razlikujejo od drugih področji. Kot naprimer, v skladu z Lizbonsko pogodbo lahko države članice dajo eh, pravne predloge brez komisije in to gre tukaj gre tudi za Evropski, eh, eh evropski eh, eh, preiskovalni nalog in v, tem, eh, v tej vlogi eh, se pojavlja sedaj Evropski parlament kot eh, eh so zakonodajatelj. In to pomeni, da se v določenih primerjih pa lahko eh, podajajo predlogi brez predloga eh, komisije ali Evropskega parlamenta. Od 1. Eh, decembra ne bom, naprej ne bomo imeli več izjem. Eh, kar se pa tiče Evropskega preiskovalnega naloga, naj izpostavim in upam, da se bo tokrat ta direktiva izvedla, ne tako kot Evropski dokazni nalog, ki se izvajale v dveh državah članicah in ravno tako Evropskemu parlamentu moram povedati, da je izpeljava tega um, naloga nekaj, kar bo uh, natančno spremljala Evropska komisija in ustrezne uh, postopke bo sprožila, če se ne bodo uh, te zakonodaja prenesla v uh, zakonodajo. Uh, nalog za prejetje. Uh, bo v veljavi od 1. Eh, decembra. Ehm, takrat se preneha prehodno obdobje in evropski nalog za prijetje bo takrat lahko eh, uporablja neposredno. Tudi eh, postopki se bodo začeli pred sodiščem za države, ki tega ne bodo upoštevale. Na ta način bomo lahko zmanjšali ehm, obdobje prijetja pred sojanjem. In na ta način bomo tudi povezali učinkovito uporabo vseh inštrumentov. Naj še enkrat izpostavim, kaj zdaj zadnja leta delamo. Več let. Eh, pravica do poštenega sojanja tukaj imamo mnogo direktiv. Predlagala jih je direktiva na osnovi Lizbonske pogodbe za to, da se um, uravnotežijo po eni strani um, varnostne zahteve, po drugi strani pa uh, temeljne pravice. Tukaj obstajajo um, mnogi elementi, uh, ki. Uh, krepijo um, nalog za prejete pravico do uh, tolmačenja, pre, prevajanja. Um, dostop do odvetniške pomoči tako v eh, državi izvršiteljici eh, kot v državi, ki eh, zahteva prejetje. Potem pa so tukaj postopkovne pravice, predpostavljena nedolžnost, posebne postopkovne pravice za otroke in rnljive skupine. Očitno obstajajo mnoge varovalke, ki jih nismo imeli pred Lizbonsko pogodbo. Evropski parlament ima pravico to implementirati. Eh, žal pa mi je, da nekatere eh, države članice ne želijo sodelovati pri teh elementih in to prav gotovo ni dobro za nadaljni razvoj Evropske unije. Hvala lepa, eh, komisarka, in sedaj dajem besedo za dve minuti poročalcu Melu. Signora gospa predsedujoča v evropskem parlamentu smo že večkrat slišali da je evropska unija ta direktiva bo prinesla več pravičnosti, več pravice, ker se bodo kazenski postopki vodili eh, bolj učinkovito ob spoštovanju človekovih pravic in um, načela proporcionalnosti. Um, policije po Evropski uniji morajo raziskovati kazenske primere uh, kriminalne. Uh, primere. In eh, res je, da je naprimer eh, Združeno kraljestvo, Portugalska, Francija, kot vsaka izmed 28 članic eh, Evropske unije, bo morala to izvrševati, ampak ker imamo skupni prostor v Evropski uniji, to pomeni, da moramo zagotoviti, da tisti, ki uh, zagreši kaznivo dejanje, uh, ima pravično sojenje in če se tam ugotovi, da je kriv, ga, ga treba uh, obsoditi, če ne pa oprostiti. Evropska unija je območje svobode. Vsak dan pričamo o tej um, svobodi tukaj in uporabljamo pri tem inštrumente, ki veljajo v vseh eh, pravnih državah za preiskovance. In obstajajo različne ureditve za osumljence, ampak res pa je, da eh, ko je Schengen stopil v veljavo, je eh, postalo veliko laže potovati, pa tudi eh, zagrešiti kaznivo dejanje na potovanju. In če eh, se policija ne more odzvati na te mobilne kriminalce, potem nismo vzpostavili območje svobode, ker mu ne sledi območje pravice. Najlepše hvala eh, vsem, ki ste sodelovali pri tem. Najlepše hvala, sedaj pa eh, gospa Letford za dve minuti. Hvala, gospa predsedojoča. Strinjam se skoraj z vsemi v razpravi in vsem se zahvaljujem za njihove prispevke. Še posebej naj izpostavim to, kar je rekel gospod Nicholson o situaciji na Irskem. In tudi eh, strinjam se z gospodom Bettenom, ki je uporabil eh, izraz eh, manda. Eh, eh, Nek način razprava v Združenem kraljestvu je stvar eh, politične kontroverzije. Eh, naj povem še, da je izredno pomembno ukvarjati se z vprašanjem predolgega preteklosti odprtja pred uh, sojenjem. To res izpodkopava zaupanje in zato komisijo prosimo, da ugotovi, uh, kakšne so možnosti, da bi se to skrajšalo. In druga zadeva, ki naj jo izpostavim, je, da potrebujemo boljše usposabljanje uh, ljudi v pravosodju, um, zlasti odvetnikov, ki. Uh, so v obrambi obdolžencev. Eh, vendar pa je to v skladu z roadmapom izpred eh, štirih letih. Eh, želim, da Združeno kraljestvo začne izvajati nalog za nadzor in tudi nalog za evropski preiskovalni nalog. Moje poročilo ehm, priporoča eh, hitro in učinkovito implementacijo vseh eh, inštrumentov, ehm, ki so nam na voljo, vključno z nalogom za prijetje in ehm, eh, preiskovalnim nalogom. Kar razočarana sem bila zaradi premalo proaktivnega pristopa komisarke Redingove. E, mislim, da e, ponovno odpiranje tega vprašanja ni prezgodnje in pri tem nismo dovolj napredovali. Še naprej bomo pritiskali na komisijo in potem. E, Upam, da bomo skupaj uh, od komisije vendarle dobili uh, zakonodajni predlog v naslednjem letu. Slišali ste mnenje Evropskega parlamenta in mislim, da ga ne smete ignorirati. Um, there is a blue card for you. Uh, modri karton za vas. Mr. Button. Gospod Button. Sarah. You Hvala, Sara. Govorila si o predolgem priprtju pred uh, sojenjem. Res, to je treba preprečiti. Ali ni eden od razlogov, da ko nekoga izročajo v. Uh, Združeno kraljestvo, mora biti zadeva že v celoti pripravljena za sodišče. Medtem ko v drugih delih Evrope preiskovalni sodniki eh, lahko eh, celo leta nekoga pridržijo pred sojenjem. Ali se ne strinjaš, da vsaka policija v Evropski uniji mora imeti že zadevo pripravljeno, predno zahteva izročitev resnici? Ja, popolnoma se strinjam z ta izjavo. Ehm, eh, način, eh, kako je preiskovalni nalog eh, opredeljen, je, da je to za namen kazenskega pregona, ne pa preiskave. In zaradi tega bo naslednji inštrument toliko pomembnejši. In zaradi tega tudi v poročilu govorim o potrebi po skrajšanju tega obdobja in posvetovanja, ki bodo sledila, bodo izredno pomembna v tem oziru. Torej, posvetovati se moramo o tem. Obstajajo različni sistemi v državah članicah. Eh, ne bomo poenotili eh, kazenskega sistema v Evropski uniji, zato gre pri priznavanju, ampak predolgo obdobje v v priporu eh, v preiskovalnem obdobju je res preveč problematično. In imamo tu primere, ki se ne bi smeli zgoditi, ampak strinjam se, da je evropski preiskovalni nalog, kar treba uporabiti eh, za eh, izvajanje, izvrševanje, ne pa za eh, pospeševanje izročitve. Eh, s tem smo zaključili razpravo in eh, glasovali bomo jutri ob dvanajsti uri.